razpravi. Naslednja točka na dnevnem redu je tema najnovejši poskusi kriminalizacije oseb LGBTI oseb. Najprej dobijo besedo avtori resolucije. Prvi je kolega Romiva Irueda za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vse, eh, vsako človeško bitje se rodi z enakimi pravicami, ne smemo dopustiti diskriminacije ali sovraštva na osnovi kakršnikoli zunanih lastnosti, vključno z spolno usmerjenosti. 76 držav še vedno smatra za soglasna dejanja med dvema odraslima osebama za zločin. Um, soglasno Eh, soglasni spolni odnosi med odraslimi osebami so že bile kaznovane z 14-letno eh, zaporno kaznijo, naprimer v Ugandi, ali pa je bila za njih predvidena celo smrtna kazen v državah, kjer velja šerjatsko pravo. Spomniti želimo na to, da je spolna usmerjenost in spolna identiteta nekaj, kar spada v pravico do zasebnosti, kakor to nalagajo mednarodne konvencije in pa dogovori. Uh, vseh 76 držav pozivamo naj nehajo z kaznovanjem uh, oseb, istospolnih usmerjenih oseb in uh, predsednike Nigerije in pa Ugande pozivamo naj ne podpišejo predlogo zakonov, ki bi kriminalizirali homoseksualnost. Prav tako pozivamo, da naj Evropska unija to upošteva pri reviziji sporazuma iz Kotonuja, to je parlament že večkrat zahteval. Hvala lepa, kolega Romeva Erueda. Naslednji dobi besedo gospod Tenoks za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res je, da se pravice homoseksualcev izboljšujejo po Evropski uniji, za preostali svet velja ravno obratno. Dejansko prihaja do vedno večje diskriminacije oseb LGBTI. Deli Indije in pa Afrike eh, so že davno odpravile zakone iz kolonializma, ki so kriminalizirali homoseksualnost, sedaj pa so naredili korak eh, naprej. Seveda lahko države sprejemajo svojo zakonodajo, ampak nimajo pa pravico, da kazensko preganjajo nedožne ljudi, ki pač želijo samo živeti svoje zasebno življenje. Podpreti moramo skupnosti LGBTI, sodelovati moramo za partnerji po svetu in nasprotovati zakonodaji, kot je bila sprejeta v Ugandi ali Nigeriji. Podbujati moramo spremembe teh um, nespremljivih zakonov. Hvala lepa, kolega Tenok. Es folgt Frau Kollegin Scharke für eineinhalb Minuten. Naslednja kolegica Šake. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Osebe LGBTI se že tako ali tako soočajo z zelo hudimi izzivi na številnih področjih, ampak Nedavno smo bili priča še večjemu omejevanju njihovih človekovih pravic. Zato je zelo zmotno, da celo v tem parlamentu nekateri poslanci ne želijo obsoditi teh zatiran skupin LGBTI. To se mi zdi danes prava sramota v Evropi. Vedno večje število poslancev v tem parlamentu tudi ne želi uh, obsoditi Rusije in pa njenih stališč do istospolno usmerjenih. To je enako moteče, zlasti v luči tolikih pomislekov, ki nam jih izražajo državljani. Um, ko vlade, kakršna je moja, pošiljajo zelo visoke delegacije v, na olimpijske igre, moramo put, gospodu Putinu jasno povedati, da uh, homoseksualnost ni izbira in da jasno izražanje homoseksualnosti ni propaganda. On bi moral to dobro vedeti. Na to moramo opozarjati zlasti ob letošnjih zimskih olimpijskih igrah. Ta parlament in pa vsi izmed nas moramo zagotoviti, da bomo zagotovili ravnoteže med spoštovanjem pravic skupin LGBTI Tukaj moramo zagotoviti napredek, kajti pravice teh skupin so človekove pravice, ki jih moramo varovati. Hvala. Hvala kolegica Šake. Za minuto in pol dobi besedo kolegica De Kajzer. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 78 držav na svetu še vedno ne priznava pravic LGBTI. Nekatere države celo smrtno kaznijo obsojo te ljudi. Mislim pa, da bi morali jasno povdariti, da v Burkini Faso, Beninu, Čadu, v Srednji Afriški republiki Kongu, Demokratični republiki Kongo, Gabonu, Gvineji, Gvineji, Bisavu, Slonokoščenju, Bali, Madagaskarju, Maliju, Nigeriji, Ruandi in Južnji Afriki še vedno ostaja predmet razprave. Dejstvo je, da je v teh državah v Afriki prišlo do napredka pri spoštovanju pravic. Uganda, Nigerija nas skrbita, po drugi strani pa tudi Rusija, ki prepoveduje propagando homoseksualnosti. Nigerija in Uganda boste podpisali zakon, ki kriminalizira homoseksualnost. Zato evropske organe pozivamo, da ravnajo taktno in inteligentno, ko upravljajo pregled sporazuma iz kotonuje. Upoštevati je treba tudi homoseksualnost. Na vse zadnje spoštujemo temeljne pravice in svoboščine na levi in na desni. To podpiramo. Včasih je samo prepoznavnost te tematike na eni ali drugi strani večja ali manjša. Hvala. Hvala, kolegica De Kaiser. Sledi kolegica Sosa za dve minuti. Obrigado, presidente. Na Indiji živi sa konstitucijo pre kri. Hvala, gospod predsedujoči. Indija je spet spremenila svojo zakonodajo in napravila homoseksualnost za kaznivo. Tudi v uganskem parlamentu je bil sprejet zakon proti homoseksualnosti in enako velja za Nigerijo. V Rusiji je prav tako bila sprejeta zakonodaja proti tako imenovano homoseksualno propagando. Se pravi, eh, zatiranje homoseksualcev se v Rusiji nadaljuje. Tudi, če si ogledamo situacijo v Španiji in pa na portugalskem, ugotavljamo, da prihaja do zatiranja skupin LGBTI. Um, ehm, življenje se jim nameroma otežuje tudi v nekaterih evropskih državah. E, na vse te dogodke ne moremo gledati na indiferenten način. V marsikateri državi so sporazumna dejanja med eh, odraslimi istega spola kaznovana in takšen odnos moramo spremeniti. To spada v srednji vek. Vsi smo enakopravni, vsi smo rojeni enako. To, da bi lahko nekdo, neka tretja oseba posegala v zasebno življenje posameznih ljudi, je nespremljivo. Uh, Eh, na portugalskem, v Španiji in pa posod drugot moramo zatreti eh, homofobijo. Vsi moramo imeti zagotovljene enake pravice. Hvala lepa, kolegica. Kolega Preda je naslednji. Grupul PPE je stem potriva. Hvala lepa. Evropska ljudska stranka nasprotuje vsakemu, dis, obli, vsake obliki diskriminacije na osnovi eh, rase, vere eh, ali spolne usmerjenosti. Vseeno pa nisem podpisal te resolucije, ki je na našem dnevnem redu. zdi se mi, da tukaj gre samo za nekakšno volilno propagando in zdi se nam, da ta zadeva ni tako nujna, kot so bile druge točke eh, med nujnostmi. Seveda pa tudi mene in pa moje kolege skrbi to, kar se dogaja v Ugandi, v Nigeriji, v Rusiji ali pa v Indiji. Na nigerijskega predsednika apeliramo naj razveljavi 145. oddelek uganskega kazenskega zakonika, ki kaznuje istospolne odnose. Enako velja za nigerijski kazenski zakonik, ki prav tako kaznuje um, odnose med osebami istega spola. Uh, prav tako pozivamo više sodišče v um, više sodišče v Indiji naj revidira svojo odločitev glede oddelka 377 iz indijskega kazenskega zakonika. No, se bom zdaj tukaj ustavil. In danka, kolegi. Hvala, kolega Preda. To so bili avtori resolucij, sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Prvi je na vrsti kolega Kelly. Ja, uh, Hvala lepa. V Evropi ne diskriminiramo oseb zaradi spolne usmerjenosti. Ehm, pravzaprav osebe sodimo glede na njihove karakteristike in pa vrednote, ne pa glede na spolno usmerjenost. In takšne vrednote moramo spodbujati tudi drugot po svetu. Kajti situacija se tukaj slabša, zlasti v Nigeriji in pa Ugandi, kakor so že opozorili predhodni govorniki. Tukaj se kriminalizira skupino LGBTI. Tem državam moramo ponuditi pomoč, tako da bomo spremenili te razmere. No, znotraj Evrope pa imamo Rusijo, e, to je moderna vele sila, ki pa ima preživet odnos do homoseksualnosti. To je razvidno iz zakonodaje, ki je bila sprejeta v Rusiji um, tudi v luči zimskih olimpijskih iger je to um, zelo sprevrženo dejanje in um, zato se moramo proti temu boriti. Hvala. Hvala, kolega Kelly. Kolegica Gomeš, to bi besedo. Hvala lepa. Kriminalizacija oseb LGBTI v Nigeriji, Ugandi, Rusiji in ostalih državah, predstavlja resno grožnjo temeljnim človekovim pravicam. Pravici do raznolikosti, pravici do svobode izražanja, pravici do izražanja osebnega prepričanja. Osebe LGBTI teh pravic nimajo. Diskriminacijo doživljajo tudi podporniki teh oseb v preomenjenih državah in številnih drugih. Vse skupaj pa seveda spodkopava vsa prizadevanja za to, da bi se borili proti HIV-u AIDS-u. Razlogov za to je več. Mislim, da bi morali obsoditi te pravne ukrepe, ki se sprejemajo z opar osebe LGBTI v mnogih državah. Zahtevati bi morali preklic zakonodaje, ki diskriminira osebe LGBTI v omenjenih državah. Države, ki so podpisale kotonujski sporazum, so prav tako, vsaj nekatere, sprejele takšno zakonodajo, zato moramo te države pozvati, da spoštujajo temeljne in človekove pravice. Zato moramo v prenovitvi kotonujskega sporazuma tudi te stvari jasno izpostaviti. Hvala. Hvala lepa, gospa Gomeš. Za minuto kolega Benjon. Hvala, predsedujoči. Sam pozdravljam to resolucijo, glede na to, kako zaskrbljujočemu trendu smo priča, namreč prihaja do kriminalizacije vseh LGBTI posod po svetu. To je grozljivo. Sedem držav še vedno izvaja smrtno kazen za obsodbo soglasnih dejavnostih oseb istega spola. 78 držav meni, da je to kaznivo dejanje. Gospod Kešman, je danes omenil tudi vprašanje verodostojnosti in merodajnosti kot unesega sporazuma. Ampak to partnerstvo je namenjeno temu, da se odpravi revščina v Afriki. Zato morda to ni rešitev, da kar odpravimo ta sporazum. Evropska komisija pa mora dejansko storiti veliko več, ne samo preko diplomatskega pritiska, trgovinskega pritiska in sporazumov, kot je naprimer kotonujski sporazum. Uporabiti mora tudi možnosti na področju zmogljivosti, na področju razvojne pomoči. V Birminghamu so LGBTI osebe v šolah izvajale kampanje, s katerimi so obveščali in preprečevali diskriminacijo. Podobne rešitve bi potrebovali tudi za države v razvoju. Fintech. Hvala lepa, kolega Benjon. Sedaj pa za minuto in pol, gospa Cornelisen. Hvala, predsedujoči. Vse oči so trenutno oprte v olimpijske igre v Rusiji. Povsem upravičeno. Ampak sočasno se razmere slabšajo na drugih celinah. V Afriki, v Ugandi je pred mesecem bil sprejet zakon proti homoseksualnosti. Sama sem imela to čas, da sem se srečala z nekaterimi aktivisti iz Ugande, ki so eni izmed najbolj pogumnih ljudi, kar jih poznam. Res so nas moledovali za pomoč. V Nigeriji je senat sprejel zakonski akt za kriminalizacijo vseh dejavnosti LGBTI in vseh odnosov. Še vedno lahko to preprečimo. Tudi v Indiji je sodba vrhovnega sodišča razglasila, da je homoseksualno zločin. Upam, da dogodki, kot smo jim priča v Indiji, v zadnjih desetih letih so upadali s spoštovanjem človekovih pravic. Vendar to ni samo po sebi umevno. Tudi Evropska unija mora storiti več za uveljavljene pravice oseb LGBTI. Mi v pogodbah lahko zapišemo enakopravnost in tako naprej, ampak storiti moramo kaj tudi v praksi, zato da se zagotovi enakopravnost. Bistvo Evrope ni v gospodarstvu in enotnem trgu, temveč v evropskih vrednotah naše vrednote, vrednote enakopravnosti so tiste, ki nas morajo voditi tudi v odnosih z drugimi državami, kot so Uganda, Nigerija, Indija in definitivno Rusija. Sama pozivam vse institucije Evropske unije, da storijo vse v svoji moči, da dekriminalizirajo homoseksualnost posod po svetu in da spodbujajo človekove pravice. Hvala. Hvala lepa, gospa Cornelison. Sedaj pa za minuto kolega Klajs. Hvala, predsedujoči. Sam izhajam iz tradicionalne družine, imam dva otroka in nekoliko me moti ta nuja, s katero nekatere skupine LGBTI opravljajo svoje delo, naprimer na področju izobraževanja. Vse, kar ni skladno z njihovim prepričanjem, označijo za homofobno. Škandalozno je, da leta 2014 še vedno prihaja do kriminalizacije kogarkoli zaradi tega, ker so takšni kot so. Več kot 78 držav obsoja in kriminalizira homoseksualnost, tudi islamske države. Seveda, tega dejstva ne moremo zanemariti kot neko neprijetno dejstvo. Niti ne moremo izvajati kulturnega relativizma na tem področju. One bi se morale soočiti z dejstvi, ne pa da točijo krokodilje solze. Problem je treba najprej prepoznati in se ga lotiti pri koreninah. Hvala. Hvala, kolega Klaj, sedaj pa za minuto. Kolegica Geringer de Oettenberg. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V 78 državah na svetu je spolnost med dvema istospolnima osebama kaznivo dejanje. Pogosto so te osebe tudi žrtve diskriminacije in nasilja posod po svetu. Skrbijo nas tudi diskriminatorni zakoni, ki so bili nedavno sprejeti v Ugandi, Indiji in Nigeriji z osebe LGBTI. Univerzalne pravice so človekove pravice, so neotuljive pravice, zato jih moramo zaščititi in jih uveljaviti ne glede na spolno identiteto ali spolno usmerjenost. Evropska unija se bori za brezpogojno spoštovanje človekovih pravic, zato bi morala storiti vse za to, da se uveljavi pravilo nediskriminacije na podlagi spolne osmerenosti. Komisija, služba za zonanje delovanje in države članice morajo upoštevati vse te pravice, tudi v odnosu do držav, ki se soočajo s, tem država, s temi težavami. Hvala. Hvala lepa, kolegica, sedaj pa za minuto kolega Kešman. Hvala, predsedujoči vse večja kriminalizacija oseb LGBTI je obsodbe vredne. V zadnjih 48 urah je v Nigeriji nekje do 12 oseb bilo aretiranih doma, samo zato, ker so homoseksualni. So sinovi in hčere običajnih ljudi, ki so jih odvlekli zato, da jih zaprajo, samo zato, ker so geji. Gospod Benjon, res smo vprašali, ali je smiselno imeti kotonojski sporazum, kaj se dogaja z določima človekovih pravicah v tem sporazumu. Nobenega dialoga ni glede pravic oseb LGBTI, tudi v kotonovskem sporazumu ne. Člen 69 je treba preklicati, ta vseboje postopek za izključevanje v primeru hujšega kršenja človekovih pravic, seveda, če so vse ostale možnosti že bile izčrpane. Nobene druge možnosti nimamo, pokazati moramo, da to resno kršitev človekovih pravic jemljemo resno. Zato mora komisija sprejeti tretji pregled sporazuma, ki bo pošteval tudi naše zahteve. Nima smisla razmisljati o tem, kaj se bo dogajalo po sklenitvi novega sporazuma z državami AKP. Še nekaj, gospod predsedujoči. Zgodovina kaže, da če žrtvujemo pravice. Hvala lepa, gospod Kešman. Sedaj pa postopek HDI. Kolega Repo. Arvoisa eh, puhemies, eh, ihmis... Gospod predsedujoči, človeško bitje je nekaj svetega, nedotakljivega. Vsi imamo iste pravice, tudi ko gre za spolno usmerjenost. Ne moremo sprejeti tega, da kdorkoli spodbuja k nasilju ali diskriminaciji v odnosu do oseb, ki so drugače spolno usmerjene. Kakorkoli že, v mnogih državah so homoseksualni odnosi obravnavani kot kaznivo dejanje. Nekatere države celo najstrožje kaznujejo to vrstna dejanja. V Nigeriji je bila nedavno sprejeta zakonodaja na tem področju. Poglejte si, kaj se dogaja v Rusiji, kjer preganjajo homoseksualno propagando, ne da bi spoh vedeli, kaj to pomeni. Seveda je to vrstna govoranca predvsem namenjena temu, da se prestraši ljudi, da se zmanjša pravice, ki jim pripadajo. Vse bolj pogosto smo priča tudi nasilnim napadom na osebe, ki so homoseksualno usmerjene. Obravnavati bi se morali kot človeška bitja, ki imamo vsi enake pravice do življenja in do identitete. Hvala. Hvala lepa, kolega Repo. Postopek HDI je s tem zaključen. Besedo predajam komisarju Kalasu. Gospod predsedujoči, spoštovane članice in člani parlamenta. Mi se strinjamo z zaskrbljenostjo parlamenta glede kršitve pravic oseb LGBTI. Nedavni primeri kažejo, da je spolna identiteta skupaj s spolno smerjenostjo še vedno zlorabljena za to, da se kršijo človekove pravice. Osebe LGBTI še vedno preganjajo, doživljajo diskriminacijo, grdo ravnajo z njimi, in jih zapirajo. Ogromno držav še vedno kriminalizira istospolne veze. V nekaterih državah so sprejeli tudi novo zakonodajo na tem področju, s katero zatirajo osebe LGBTI, naprimer Nigerija. V nekaterih državah celo nalagajo smrtno kazen za homoseksualce. Kriminalizirajo soglasne spolne odnose strani dveh odraslih oseb. To je neskladno z mednarodno zakonodajo na področju človekovih pravic, zato smo mi dolžni, da v svezi s tem ukrepamo. Enako velja za zakone, ki kriminalizirajo javno razpravo o tem ali javno izražene homoseksualnosti. To so nedopustne omejitve svobodi izražanja, svobodi združevanja. 23. junija 2013 je svet sprejel smernice za zaščito vseh človekovih pravic, tudi oseb LGBTI. Te pravice so v sami srčiki naše politike na področju človekovih pravic. Tudi služba za zunanje delovanje ima možnosti, kako to uveljavljati. Visoka predstavnica, podpredsednica je v svoji izjavi junija podala mnenje o protipropagandni zakonodaji v Rusiji. Potem decembra je podala izjavo z zakoni, ki so bili sprejeti v Ugandi, pa v Nigeriji. V Nigeriji so prav tako prejšnji teden sprejeli zakon, ki prepoveduje istospolne zveze. Mislim, da bi morali z tretjimi državami, tudi z Rusijo in Nigerijo, v dialogih spodbujati človekove pravice. Spodbujati moramo tudi civilno družbo, instrument za demokracijo in človekove pravice nam lahko pri tem pomaga. 5 milijonov evrov smo namenili za razpis, v okviru katerega pozivamo ponudnike, za, da pripravijo ukrepe za spodbujanje pravic LGBTI. Spodbujanje človekovih pravic je nujno. Vemo pa tudi, da v odnosih s tretjimi državami tvegamo, da bodo odnosi postali bolj napeti in zapleteni, kadarkoli se omenja človekove pravice in pravice vseh LGBTI. Vendar zaradi tega ne bomo ostali tiho. Kar zadeva člen 96 iz sporazuma Kotonu. Stališče komisije v tem trenutku je, da bi morali preiskati vse ostale možnosti, ki jih imamo za to, da vplivamo na nadaljni razvoj dogodkov, preden se lotimo te zadnje zelo jedrske rešitve. Hvala. Hvala lepa, komisar Kalas. Šest predlogov resolucije je bilo vloženih ob koncu razprave. Razprava je sedaj zaključena, čaka nas glasovanje. Najprej glasovanje o razmerah v Kambodži in Laosu. Sedem. Seks in namenlih abštimljih abštimljih.